zvezi s svojimi cilji na tem področju in s cilji na področju trajnostnega razvoja v mednarodnih trgovinskih sporazumih. Hvala. Najlepša hvala, kolega Dezer. S tem je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu pa je vprašanje za ustni odgovor za razpravo. Gre za protidampinške primere za stanje in obete v zvezi s tem. Tu gre za vprašanje več poslanskih skupin. 2010-2918. Zdaj pa najprej dajem besedo avtorjem vprašanja. Začne kolega Kaspari za dve minuti. Ja, sehr geehrter Herr Präsident. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice. Boj proti dumpingu igra pomembno vlogo v našem svetu in eh, za Evropski parlament in večino poslancev eh, tukaj ne gre samo za protekcionizem, ampak za uh, smiselno uporabo proti dampeščih ukrepov. Boriti se moramo, kadar države izkrivljajo konkurenco, boriti se moramo, kadar nam podjetja na trgu ponujajo dampiške izdelke, to so izdelki, ki eh, se prodajajo pod aktualno ceno. Kolega Kaspari, če mi dovolite pravijo, da manjka tolmačenje, da ni tolmačenja. Kateri jezik se upravičujem? Torej gre za proizvode, gospod predsedujoči, eh, pri katerih je cena, po kateri jo prodajajo eh, podjetja, nižja od eh, stroškov proizvodnje, zato da bi se ta podjetja s tem pridobila prednost pred konkurenti. Tukaj bi se posebej lotev ene od točk, namreč eh, zanima me strani komisije, ali ima komisija kakšne izkušnje ali kakšne informacije iz Evropskega sveta, v kolikšni meri eh, tuje vlade sodelujejo v teh postopkih. Ali so torej eh, primeri, ko vlade držav, kjer imajo določena podjetja sedež, Eh, poskuša vplivati na delo proti dampinške komisije, so tu kakšni odzivi ali eh, kakšni vplivi, ki se pojavljajo, ki bi vplivali na izide glasovanja. Eh, zelo me zanima, kaj se tukaj dogaja, ker so se name obrnila zaskrbljena podjetja. In pa še drugič, večkrat sem že doživel, da so se name obrnila podjetja, ki so me prosila, da naj. Uh, vstopil v stik s komisijo in preprečim protidampinške preiskave proti določenim podjetjem, kajti če pride do eh, izreka eh, glob zaradi protidampinga, eh, to zelo negativno vpliva na njihov promet v drugih državah. Torej zelo me zanima, kaj se tukaj dogaja. Najlepša hvala, kolega Kaspari. Eh, sledi kolega Moreira za dve minuti. Presidente, colegas, eh, comissário. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegi in kolegice. V kar eh, najbolj podrobni razlagi bi rad od komisije slišal, kako komisija namerava ukrepati, kar zdeva boj proti dumpingu. Dobili smo sporočilo komisije, v katerem je pisalo, da želi komisija izvesti liberalizacijo in da je vse to odvisno od liberalizacije konkurence in da je potrebno ščititi proizvode Evropske unije in se boriti proti skrivljanju konkurence na mednarodnih trgih ter da je potrebno uh, naše instrumente uporabljati v skladu s pravili STO. Odlično, to je naša pravna podlaga, ampak seveda potrebujemo učinkovit inštrumente in uh, dejanske možnosti uporabe teh instrumentov. Uh, je, kakšen je torej zadnji predlog sveta, kar zdiva nadzor držav članic, ko gre za izvedbene ukrepe komisije? Uh, sem sodijo tudi uh, instrumenti za zaščito trgovine. Uh, ali uh, obstaja želja po izkoriščanju oziroma izrabi teh instrumentov. Uh, tukaj je predvidena izjema od postopkov komitologije in zaradi tega uh, tukaj se pojavljajo zelo zapleteni postopki odločanja. Drugo vprašanje. V tem istem sporočilu komisija pravi, da bo preučila, v kolikšni meri naši instrumenti za zaščito eh, trgovine bi lahko bili posodobljeni. Če komisija ne bo se zoprstavila predlogu sveta, eh, kar zadeva postopke odločanja, eh, kako lahko komisija zagotovi, da ko gre za eh, prenovo, bo komisija poskrbela za to, da eh, eh, bodo vse države izboljšale te instrumente. Najlepša hvala kolega Moreira. Sledi kolega Rinaldi za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisar, kolegice in kolegi. No, tuj, torej, nas ni veliko. Razpravljamo o boju proti dumpinč, dumpingu, vse eno pa o tem vprašanju zelo razpravljamo v posameznih državah. Ko govorimo o mednarodni trgovini, potem mala in srednja podjetja, sindikati, poslovneži in potrošniki največ pozornosti namenjajo dumpingu. To je zelo pomembna tema. Boj proti dumpingu je vsakdanji boj za številne ljudi, ki delujejo v industriji. Vem, da komisija opravlja svoje naloge, kar zadeva protidampinške pobude. Vseeno pa si želimo, da bi upoštevali naslednja načela. Popolna preglednost, kar zadeva pre postopke, ocenjevalni kriteriji, pa tudi sporočanje, strategija sporočanja, kaj ti protidampinški primeri, ki jih sproži komisija, so primer jamstva, gotovosti za naše delavce in za naše podjetja. V primerih proti dumpingu imamo tudi nekaj manevrskega prostora, to je jasno. Pogosto pa se to ocenjuje na podlagi odločitev, ki so na koncu sprejete. Po Lizboni želimo pozoriti tudi na to, da je treba Evropski parlament v celoti obveščati o razvoju dogodkov. Komisija, mislim, da ne želi sprejeti vloge parlamenta v mednarodni trgovini, ne glede na to, da potekajo velika prizadevanja v zvezi s tem, hvaležen sem komisarju za to, ampak jasno je, da moramo biti bolj vključeni v boj proti dumpingu in še na koncu dialog z družbo. Še enkrat, mislim, da Tudi tukaj obstaja možnost za izboljšanje. Komisija lahko pravi boljše delo. Parlament ne more biti edini, ki posluša ključne akterje in družbo v primeru boja proti dumpingu. Komisija bi po mojem mnenju morala tukaj upoštevati nove zahteve v zvezi z področji izključnih pristojnosti, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe. Za nas boj proti dumpingu pomeni del konsistentne, integrirane politike, ki temelji na poštenosti in odprtosti. Mislim, da bi to pomagalo vsem, da dosežemo napredek. Hvala. Hvala, kolega Renaldi. Naslednji je za dve minuti kolega Šlöter. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vidimo, kakšne so posledice. Škoda, da komisija ni prevzela ustreznih reform, ko smo začeli govoriti o globalni Evropi. To bi morali storiti že na začetku. Vprašanje o zvezi z Lizbono, postopki odločanja in tako naprej. Zdi se, da ustreznega postopka za to ni. Zeleni pa sploh nimamo težav s tem, da bi šlo tukaj za vprašanje izvajanja. Če le so pravila jasna, poštena in pregledna opozoriti želim na to, da je zelo pomembno, da, ne, da nismo pozorni le na interese proizvajalcev, ampak da smo pozorni tudi na interese potrošnikov, kako je povedal gospod Kaspari. Bistvo je, da želimo ukiniti, izničiti dumping. Povedati pa želim tudi, da so pravi stroški takšni, da more vključevati tudi okoljski dumping. Če nekdo dobi gospodarsko prednost, če se izogiba okoljski zakonodaje, potem je to prav tako resno kot druge oblike dumpinga. Okolje je zelo resna tema, zato moramo to upoštevati v kontekstu vprašanja dumpinga. Včasih govorimo o tem, da bi lahko s trgovinsko politiko našli in odkrili nove prednosti, ampak tukaj lahko uporabimo protidampinške ukrepe, da preprečimo selitev virov CO2 v okviru scheme za trgovanje z izpusti. Stotine družb, tisoči družb ima različna merila, ki veljajo v zvezi z dodeljevanjem brezplačnih kuponov za izpuste v okviru ETS. Mnogo lažje pa bi bilo, če bi sprožili protitampinski primer proti državi, ki ne ravna ustrezno v zvezi z okoljem. Hvala. Kolegi Šolc. Najlepša hvala. Sledi kolega Šolc za dve minuti. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice, gospod komisar. Že v prejšnji razpravi smo se ukvarjali s tem, da je potrebno trgovinsko politiko uvrstiti v širši kontekst, da gre za usklajevanje mednarodne zakonodaje in izvajanje te zakonodaje. Uh, Drž Evropska unija in države članice tukaj delujejo v okviru STO. In moja poslanska skupina je pogosto uh, kritizirala to ukrepanje. Evropska komisija je zavezana eh, poskrbeti, da evropske delavce zaščiti pred uh, nelojalno konkurenco. Zahtevamo, da razširite definicijo proizvodnih stroškov in da to tudi multilateralno uvajate. Kajti eh, z dumpingom podjetja znižujejo proizvodne stroške, kot so izpostavili kolegi. Na ta način izvaja pritisk na evropska podjetja, kar pogosto ogroža njihov razvoj in obstoj. E, tukaj grozi neka spirala nazol, ki je ne moremo podpreti. Potrebujemo objektivne kriterije za uporabo instrumentov, kajti znotraj in Evrop izven Evropske unije trenutno velja samo volja in e, nimamo ustrezne prizivne instance. Mala in srednje velika podjetja pogosto tožijo od tem, da so njihovi interesi v protidampinških eh, postopkih manj upoštevani kot interesi velikih podjetij. Eh, tukaj eh, še posebej velja to tudi za njihove delavce. In želel bi, da komisija konkretno opredeli primer AD 549, tu gre za evropski koncern Sankoba odločitev komisije v zvezi s tem podjetjem, morda podpira to podjetje, vendar po našem mnenju ogroža eh, številna delovna mesta malih in srednje velikih podjetjih. In komisar, sprašujem vas, ali ste tu ustrezno preverili, ali ste eh, predvideli možnost ugovora in ali so mala in srednje velika podjetja ustrezno organizirala, da lahko sodelujejo v tem postopku. Hvala. Najlepša hvala, kolega Šolc. Sedaj pa sledi kolega Strdi za dve minuti. Uh, Hvala lepo, gospod predsedujoči komisar. Od začetka gospodarske krize je komisija večkrat obljubila, da se ne bo obrnila k protekcionističnim politikam, ampak da bo sprejela liberalizacijo. Vi ste to podprli. Ustvariti želijo priložnosti za evropska podjetja in narediti bolj prijetno okolje za ulaganje v Evropi. Vem, da moramo protidampinške ukrepe uporabiti, kjer so potrebne probleme, pa so, da jih moramo uporabiti ustrezno, ne kot protekcionistični ukrep. Število protidampinških preiskav, ki se je zvojo trenutno, kaže na to, da se komisar ne strinjam se z vami. Pred tremi ali štiri tedni sem govoril z vami o problemu v Belgiji v zvezi z družbo za elektronske naprave. Vi ste rekli, da so rešili problem, vseeno pa niste opustili proti dampičkega premjera. Gre za kitajsko družbo in za belgijsko družbo. Problem so rešili, sedaj sodelujejo za to, da zagotavljajo delovno mesto v Evropski uniji, specifično za to, da zagotovijo nove priložnosti. Pa da pa vam bom še en primer. Imamo primer v Združenem kraljestvu v zvezi z optičnimi vlakni trenutno obstaja dajatev za uvoz 43,6 odstotkov je ta dajatev. Mislim, da je to zelo koristen izdelek za proizvajanje številnih stvari. In še na koncu, gospod komisar, opozoriti vas želim še na to, da je vaš pred, predhodnik vključil protidampinške primere proti gnojilom skrbi nas stroše hrane in varna oskrba s prehrano, sedaj pa so cene gnojil zaradi protidampinških primerov 173 odstotkov večje. Zakaj se to dogaja? Odpreti moramo trge. Zaupam vam implicitno, da boste ukinili ta protekcionizem po vsej Evropi. Z veselim se vašega odgovora. Hvala. Najlepša hvala, kolega Sturdy. Kot naslednji dobi besedo gospod komisar De Gucht. Much, uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Veseli me, da se Evropski parlament strinja z nami, da je zaščita proizvodnje v Evropi pred mednarodnimi izkrivljanji ključen sestavni del odprte trgovinske strategije. Strinjam se z vami, da instrumenti trgovinske zaščite in odločitve v zvezi s temi mora še naprej temeljiti na tehničnih eh, elementih in na dejstvih. In pripričan sem, da imamo tukaj enega najboljših sistemov na svetu. Eh, preiskave v boju proti dumpingu in proti subvencijam eh, vključujejo in vplivajo na številne deležnike in marsikdo poskuša vplivati na te odločitve. Lahko pa vam zagotovim, da so vse te odločitve pregledne in da temeljijo na temeljitih analizah in na dejstvih. Priznavam, da so v zadnjem času tretje osebe poskušale vplivati na sprejemanje odločitev z izvanjem pritiska na posamezne sektorje ali celo na države članice, eh, kjer delujejo posamezna podjetja. Strogo obsojam to vrstno početje. Vstop v veljavo Lizbonske pogodbe v tem kontekstu ponuja priložnost, da se lotimo tega problema. Naj vam zagotovim, da kar nekaj primerov v zvezi z instrumenti trgovinske zaščite obsta, ostaja stabilnih eh, in torej, da se njihovo število ne povečuje. Uspeli smo se izogniti bistvenemu povečanju, ki bi lahko bilo kot posledica svetovne recesije in eh, zato lahko trimo, da se ti instrumenti ne uporabljajo na mene protekcionizma. Statistike kažejo, da število primerov v Evropski uniji ostaja niže kot v naših glavnih trgovinskih partnericah. Kitajska še naprej ostaja glavni vir nepravične trgovine. Eh, več kot 40 odstotkov primerov eh, vključuje Kitajsko tu gre za ukrepe v boju proti dumpingu in tudi proti subvencijam. Gospod Strdi mi je zastavil tudi vprašanje v zvezi z nedavnim primerom. Komisija je tukaj preučila tri vidike. Eh, dumping, eh, podružnice in. Eh, še nekaj, vse pa je temeljilo na uh, Eh, pritožbi prizadetega podjetja. V skladi s temeljnimi pravili lahko uh, eh, ulagatelj svojo pritožbo umakne. V primeru umika pritožbe se lahko postopek ustavi, razen če ta ustavitev ni v interesu unije. Trenutno preučujemo, kaj bo pomenil umik pritožbe. Uh, Naj pa upozorim na to, da je komisija v preteklosti to vrstne umike sprejela in je ustavila preiskave brez nadaljnih ukrepov. Kar zadeva eh, tretjo zadevo, torej varovalke, tukaj je šlo za pritožbo in zahtevo, ki jo je vložila. Eh, vlada, eh, ki je v tem primeru prizadeta, torej belgijska vlada, torej ta postopek je nekoliko drugačen. Podjetje je obvestilo komisijo, da je eh, pozvalo vlado naj umak naj umakne zahtevo po varovalnih ukrepih, vendar pa belgijska vlada še ni obvestila komisije, ali bo izpolnila to, kar je zaprosilo podjetje. Zato še čakamo, da nam belgijska vlada sporoči svoje stališče oziroma eh, pove, kako se bo v tem primeru odločila. To je torej podrobneje to, kar se je dogajalo v zvezi s tem primerom. Če pa nadaljujem eh, v nekoliko širšem smislu, instrumenti trgovinske zaščite obstajajo in so posem utemeljeni v odsotnosti mednarodnih pravil konkurence in drugih pravil eh, za dobro delujoče trge, so instrumenti trgovinske zaščite edini način, kako lahko zaščitimo svojo trgovino pred nepravičnimi trgovinskimi praksami. Ta pravila poskušamo kar najbolj učinkovito uporabljati v prid naše industrije. Veljajo seveda za naše sektorje in tudi za uvoznike in uh, mislim, da so ustvarjene tako, da koristijo vsem upletenim gospodarskim subjektom. Uh, Eh, pravila o inštrumentih trgovinske zaščite so predmet eh, ponovnih pogajanj v okviru STO. Stališče komisije je jasno, želimo poskrbiti za učinkovitost teh instrumentov in zaščititi svoje eh, gospodarsko poslovanje pred izkrivljanjem strani drugih to, vključno s vstopom v veljavo Lizbonske pogodbe, je ključen element za morbitno prenovo naših pravil. Kar zadeva mala in srednje velika podjetja, inštrumenti trgovinske zaščite za nje predstavljajo velik izziv, tako kar zadeva kompleksnost, kot tudi kar zadeva stroške. Potrebno je zmanjšati breme za ta podjetja v preiskavah v zvezi z instrumenti trgovinske zaščite. Zato smo naročili študijo, eh, ki preučuje, s kakšnimi izzivi se sooča mala in srednja velika podjetja, ko gre za instrumente trgovinske zaščite in za načine, kako eh, razmere izboljšati. Kar zadeva institucionalne vidike, ehm, komisija je marca vložila predlog v zvezi s komitologijo in eh, parlament naj bi bil popolnoma obveščen o dogajanju v odborih. Eh, tudi ko gre za ukrepe, kjer mora eh, odbori podati svoje mnenje, končno odločitev sprejme komisija. Parlament lahko v vsakem trenutku dobi nadaljne informacije, če za nje zaprosi. V tem kontekstu lahko potrdim, da je komisija pripravljena podati predlog o uskladitvi inštrumentov trgovinske zaščite z novim sistemom delegiranih aktov, Eh, gre za tako imenovani trgovinski omnibus. Vendar pa je tukaj potrebno izvesti še temeljno razpravo med institucijami glede izvedbenih aktov. Komisija podrobno spremlja razpravo in na podlagi stikov z drugimi institucijami presoja, kdaj bo komisija lahko sprejela svoje predloge. Vprašanje pa je samo, kdaj in ne če. Potem pa je tu še specifično vprašanje predsednika Morejre v zvezi s komitologijo. Tukaj bi rad bil zelo jasen. Ne vidim nobenih elementov in nobenih argumentov v Lizbonski pogodbi, zakaj bi bilo potrebno drugače obravnavati komitologijo, kadar gre za trgovinska vprašanja in na to ne bomo pristali. Seveda pa je odločitev v rokah parlamenta in sveta. E, seveda pa lahko tudi komisija tukaj igra določeno vlogo. E, konec koncev pa bi lahko mes poseglo tudi Evropsko sodišče. E, seveda je vse odvisno od tega, kakšna bo večina in ali bo večina zadostna, da bo uh, preglasila komisijo. Vendar eh, to eh, za nas in za me uh, tako ravnanje ne bi bilo spremljivo. In pa še za konec, kar zdeva uporabe inštrumentov trgovinske zaščite strani tretjih držav, dejansko se je ta, ta trend povečal od začetka gospodarske krize lahko vam zagotovim, da eh, zelo spremljamo razvoj dogodkov in da ukrepamo, kadar je to potrebno. To vključuje eh, nadzor nad izvozniki in tudi. Eh, To, da začenjamo postopke za reševanje sporov v okviru STO. Pogosto ukrepi komisije privedajo do tega, da se, ukrepi, da se primiri zaključijo brez uvedenih ukrepov. Uh, Eh, ali pa za eh, milejše, do milejših ukrepov za evropske izvoznike. Potem pa je bilo tu še vprašanje v zvezi s tem, kakšna bi lahko bilo, bili povračilni ukrepi, kar zadeva eh, pritisk tretjih držav na evropska podjetja. prejeli smo nekaj eh, prošen v zvezi s tem strani evropskih podjetij, ampak ta podjetja želimo ohraniti anonimna, zato da bi jih zaščitili. Šlo je naprimer tu za primer, ki je vključeval Kitajsko. Kitajska je eh, zadevo predala vrševanje sporov v STO in uh, je tudi podpirala, da ne objavljamo javno imen podjetij. Potem pa še dve vprašanji, ali bomo revidirali instrumente trgovinske zaščite. Ne. Kajti prepričan sem, da to ni potrebno. Veliko dela je pred nami, kar zadeva trgovino v prihodnjih letih in moram reči, da ne želim ponovno odpirati določenih razprav v okviru tovrstnega revizijskega postopka. O tem bom morda razmišljal šele, ko bo, eh, bodo pogajanja iz Dohe končana. Potem pa je tu še vprašanje enega od zelenih poslancev. Ne spomnim se vašega imena, gospod Šluter. tako kot eh, zelo znan srednjeveški kipar. Ampak eh, vaše vprašanje je zelo zanimivo, kaj ti kot najverjetneje veste ti protidampinški primeri. Eh, se odprejo na podlagi pritožb podjetij. Če torej podjetje eh, vloži pritožbo, eh, naprimer v zvezi s litvijo virov CO2, Eh, bo komisija seveda to preučila in eh, če bo potrebno sprejela ukrepe. Eh, tu nikakor ni izključeno iz tistega nabora argumentov, ki jim prisluhnemo. Seveda prisluhnemo argumentom, ki nam jih predstavi podjetje. Če bi torej kakšno podjetje vložilo to vrstno protožbo, bi to seveda preučili. Vielen Dank, Herr Najlepša hvala, gospod komisar. Eh, kolega Strdi, zelo se pravi, mi je žal, ampak eh, modri kartoni niso dovoljeni, ko gre za izjave komisije. Sedaj pa sledijo govorniki v imenu slanskih skupin. Najprej gospa Muskardini za dve minuti. Gospod predsedujoči, gospod komisar. Boj proti dumpingu je eden od najbolj učinkovitih instrumentov trgovinske zaščite, ki Evropski uniji omogoča enako konkuriranje na trgu. In tukaj potrebujemo jasna pravila v okviru novega komitološkega postopka. Izvedbeni akti se seveda nanašajo na komisijo in svet in parlament morata imeti možnost preveriti, kaj komisija počne. Danes prijeti kompromis pa pravzaprav izbriše vlogo, ki jo je parlament dobil po lizbonski pogodbi in to bi lahko povzročilo nov demokratični primakljaj pri institucijah ne razumemo in tudi zavračamo ta predlog, da bi imeli različno obravnavo oziroma drugačno obravnavo za protidampinške ukrepe. Na ta način nastaja manevrski prostor in eh, nastaja pravna negotovost eh, na področju, kjer bi morali varovati legitimne interese podjetij, ki so oškodovana zaradi nepravičnih trgovinskih praks. Sredi gospodarske krize, ki je tako resna kot taka, ki smo ji priča zdaj, se zdi neracionalno in nekako samodestruktivno, če eh, ni mogoče zaključiti proti dampiških primerov. In to bi bil dejanski rezultat predloga, ki ga imamo na mizi, če ga ne bomo spremenili. Eh, Zato pozivamo države članice, da pokazajo svojo odgovornost in da to stori tudi komisija. Države članice imajo skupen interes, da zagotovijo boljši razvoj. Razvoj pa je mogoče samo, mogoče samo če imamo pravila, ki preprečujejo zlorabo trga in ki omogočajo tudi hitre in učinkovite postopke. Hvala kolegici Muskardini. Sedaj pa za skupino socialistov in demokratov sledi kolega Pirilo. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Gospod komisar, poslanci in poslanke. V zadnjih letih je število protidampiških postopkov, ki jih je začela komisija, naraslo. To se je zgodilo zaradi porasti nepravičnih konkurenčnih praks drugih držav v odnosu do evropskih podjetij. V finančni krizi smo priča 332 primerom. Verjamemo v svobodno in pravično trgovino na podlagi enakih pravil za vse. Pomembno je, da zagotovimo učinkovitost evropskih instrumentov trgovinske zaščite, ki jih uporabljamo za to, da popravimo nezakonite razmere. Zaskrbljeni smo tudi zaradi posledic, ki eh, bi jih utegne prinesti reforma komitologije in to bi utegnilo plivati tudi na učinkovitost inštrumentov trgovinske zaščite. Ali bodo diplomatske službe tiste, ki bodo odločale o protidampingskih ukrepih? Potrebujemo tudi eh, specifičen datum, kdaj bodo te odločitve sprejetve. Najlepša hvala. Za skupino ECR je naslednji kolega Zahradil. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se vrnil na to, kar je omenil gospod Sturdy. E, protidumping je dober služabnik, ampak slab gospodar. Služi zaščiti evropskega gospodarstva in podjetij pred nepravično konkurenco. Istočasno pa je to mogoče tudi zlorabljati. Mogoče je to zlorabljati za protekcionistične namene. In žal tudi za zapiranje evropskih trgov za izvoz iz eh, tretjih držav. Pozivam vas, gospod komisar, da naredite vse, kar je v vaši moči, da to ustavite in da poskrbite, da protidampinški ukrepi ne bodo zlorabljeni za protekcionistične namene in za zapiranje evropskega trga za preostali svet. To nam ne bi koristilo in naša e, in zaprta Evropa ne bi bila dobra za nikogar. Kadarkoli je bila v preteklosti Evropa odprta in pripravljena sodelovati, svetom nam je to vedno koristilo in upam, da boste to upoštevali. Najlepša hvala, kolega Zahradil. Naslednja je kolegica Picoto, e, ki pa je ni in zato prehajamo na postopek Catch the Eye. Tukaj imamo samo eno govornico in to je gospa Krstinger. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Plačni socialni dumping sta metodi, ki se pogosto uporabljata v eh, nerazvitih in razvijajočih se državah. To kaže, kako pomembno je pri pogajanjih o prostotrgovinskih eh, sporozumih eh, zahtevati spoštovanje socialnih in delovnih standardov in tudi omogočiti uporabo inštrumentov trgovinske zaščite. Eh, zato, če tega ne storimo, škodujemo evropskim podjetjem in eh, tukaj naj v luči tega naj opozorim na razvoj pogajanjem z Merkosurjem. Tudi v trgovinskih sporazumih moramo eh, vključiti trajnostni razvoj. Na področju kmetijstva je dumping velik problem, še posebej, če zaradi tega izginjajo majhne družinske kmetijske strukture. Uh, tukaj naj opozorim na poročilo o odnosih med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko. Tam je govora o e, spoštovanju okoljskih in delovnih standardih. Še enkrat se zahvaljujem za to pomembno vprašanje komisiji. Hvala kolegici Köstinger. Za zaključek razprave dajemo besedo komisarju Deguhtu. Hvala, gospod predsedujoči samo zelo kratek odgovor. Odgovoriti moram na vprašanje, ki mi ga je zastavil gospod eh, Šolc v zvezi s steklenimi vlakni. Protidampinske dejatve lahko pomenijo, da so dobave draže tudi za mala in srednje velika podjetja. Komisija, Eh, izračunava ta vpliv v okviru svojih preizkusov in mala in srednja velika podjetja lahko sodelujejo v teh postopkih. Imamo tudi eh, eh, telefonsko linijo za pomoč malim in srednjim velikim podjetjem, ampak v tem primeru vpliv ni velik, ker Kitajska ima zelo majhen tržni delež. Ker pa zdaj vprašanje gospoda Zahradila o uporabi inštrumentov trgovinske zaščite za protekcionistične namene, obstaja tveganje, da se to zgodi. Uh, ampak gospod Zahradil je v mestnem času izginil. E, edini dejavnik, ki vpliva na število primerov, je število prijav, ki jih dobi komisija in e, kakovost predloženih dokazov. E, sistem trgovinske zaščite je sistem, ki temelji na pravilih. Če e, vložite pritožbo z ustreznimi dokazi, da prihaja do protidampinških do dampinških praks, komisija nima druge izbire, kot da začne preiskavo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Razprava je s tem zaključena. Naslednje zasedanje se začenja jutri od 14.00 ob 9, od 9 do 13 in od 15 do 17 bo potekalo dnevni red, je objavljen in je na voljo na spletni strani parlamenta. Zasedanje je zaključeno, lepo spite.